že omenjeno resolucijo. 17. decembra 2010, 9. oprostite, je Evropski parlament odboru za pravne zadeve podal predlog za umik imunitete za poslanca Megalskega preko eh, odvetnika poljskega državljana. Glede na resolucijo parlamenta z dne 24 aprila 2009 glede imunitete poslanca na Polskem je odbor zavrnil ta predlog kot nedopusten. Skupina ALDE je podala prošnjo za imenovanje Johannesa Cornelisa Van Balena za člana delegacije za odnose z ZDA na mesto Janin Henis Plashert. Ima kdo kakšno pripombo na ta predlog? Ne. S tem je ta predlog